da bomo lahko zabeležili dodaten napredek v zvezi s tem zelo pomembnim vprašanjem. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena. Kot uh, v, uh, pri vseh ostalih poročilih bomo jutri glasovali tudi o tem uh, dokumentu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Westfall o demografskih spremembah in njihovih posledicah za kohezijsko politiko. Besedo nemudoma predajam gospe Westfall. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Demografske spremembe so med, je med med glavnimi temami današnjega časa. D vsaka druga eh, deklica, ki se danes rodi v Nemčiji, bo 100 let. Moja 13-letna uh, eh, hčerka se tega seveda veseli, vendar politika mora upoštevati to dejstvo in se odzvati na to eh, povzeti sklepe in določiti politične okvirne pogoje. Moje poročilo, o katerem bomo glasovali jutri, se ukvarja z nekaterimi teh posledic in okvirnih pogojev. Pri tem ne gre za socialne teme, kot naprimer za pokojnino. Zato odbor regi ni pristojen. Vendar gre za vprašanje, kaj lahko naredi evropska kohezijska politika in kako bi lahko oblikovali kohezijsko politiko prihodnosti, da bi se lotili bistvenih vprašanj. Želim omeniti konkretno štiri področja, ki jih omenjamo v poročilu. Prvič, Najprej je potrebno eh, evropsko kohezijsko politiko prilagoditi bolj demografskim spremembam, kot je to bilo doslej. V strategiji EU 2020 in v zakonodajnih predlogih demografske spremembe igrajo kar pomembno vlogo. Sedaj pa je treba pri izvajanju skrbeti za to, da bo ta tema vedno ostala Eh, zgoraj na listvici naših prednostnih nalog, nalog. Drugič, infrastruktura. Potrebujemo infrastruktura, ki je prilagojena tudi starejšim osebam, da ne bo prišlo do socialnih izključenosti. To, eh, naprimer, kar zadeva dostop javnih poslopij, pa tudi drugim eh, skupinam oseb, naprimer, družinam z majhnimi otroki, otroki je s tem uh, ugodeno. Razen tega je treba narediti atraktivne regije, ki so manj privlačne, predvsem tudi za mlade družine. Potem eh, tretje področje, uh, starejši uh, ljudje, uh, družine in otroci. otroci. V Evropi živi vedno več starejših ljudi in na to se mora odzvati regionalna politika. Sem sodi naprimer spodbujanje tako imenovanih večgeneracijskih hiš pa tudi eh, eh, podpore za socialno področje in za nego iz skladov Evropske unije, sklad za regionalni razvoj. In ko gre za preprečitev odseljevanja spodeželja, je zelo pomembno celodnevno eh, Eh, varstvo otrok. Škoda, da je večina v odboru bila proti, da bi eh, zahtevali brezplačno ponudbo otroškega varstva in bi si pričakovala več poguma. Četrtič zaposlovanje. Boj proti brezposelnosti mladih in žensk mora biti na prvem mestu. Danes imamo generacijo mladih žensk, ki je uh, najbolje izobražena generacija kdajkoli v Evropi. Če te ženske ne dobijo nobenih možnosti, sami proizvajamo pomankanje strokovne delovne sile. Razen tega se je treba bolj poslužiti znanja starejših oseb. Tudi zato je treba v regijah ustvariti ustrezne strukture. Kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo. Demografske spremembe moramo oblikovati aktivno in ne gre samo za upravljanje tega pojava. Evropska regionalna politika lahko, velik, lahko veliko prispeva k temu. Hvala vsem kolegicam in kolegom v odboru, ki so sodelovali pri pripravi poročila. To je bila dolga pot, In nekateri smo se postarali, pri tem eden se je celo upokojil, ampak delo se je splačalo. Mislim, da smo izdelali dobro poročilo in upam, da bo z večino, veliko večino sprejeto jutri na plenarnem zasedanju. Hvala, gospa Vestral. Sedaj pa postopek. Pritegni pozornost, gospa Zaborska, prosim. Zaborska. Hvala lepa, predsedujoči. Demografske spremembe imajo dva vzroka. Ljudje se starajo in vedno manj otrok se rojeva. To poročilo se posveča tem vidikom, tudi na omejen način in se predvsem poglablja v vprašanje rodnosti. Nove kvote se vnašajo tudi, kar zadeva zaposlovanje ženska. In eh, dejansko pravice ženske lahko vplivajo tudi na demografske spremembe. Ženske je treba ustrežno ceniti, morajo biti cenjene tudi za delo, ki ga upravajo, upravljajo na domu. Menimo, da to poročilo bi moralo odražati in priznati tudi neplačano delo na domu domu, torej ženska eh, in to tudi v, na področju socialne varnosti. In torej tukaj gre za zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa. Gospa, izvolite. Thank you, Hvala, demografske spremembe so dejstvo in demografija je ključno vprašanje za prihodnost. E, tukaj gre za vprašanje staranja in za uh, upad rodnosti, predvsem v mislih predeljih. Te spremembe Prav postavljajo vrsto izzivov in priložnosti. Moramo biti gotovi, da bomo sposobni biti kostem izzivom in izkoristiti tudi te priložnosti. Države članice lahko uporabijo strukturne sklade za to, da ustrezno obvladujejo demografske spremembe. Moramo imeti informacije eh, in tudi v naših državah članicah, predvsem v različnih regijah v državah članicah. Te informacije lahko uporabljamo za prerasporeditev strukturnih skladov vlado na področja, ki to najbolj potrebujejo. Socialna integracija starejših ljudi, naprimer na Irskem, mora biti prednostna naloga. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Pendergast. Zdaj predam besedo gospodu Batno. Um, predsedujoči, demografija je uh, očarljiva veda in eh, ki osvetljuje tudi zgodovinske spremembe in dogodke. Velika Britanija trenutno doživlja eksplozijo v demografiji, eh, ki eh, do pred nedavnim ni bila niti zapažena. Eh, za časa Tonija Blerja smo imeli nekaj več kot 50 milijonov prebivalcev, zdaj pa imamo 64 milijonov prebivalcev. S tem trednom bomo dosegli 70 milijonov leta 2030 in te številke bodo še naraščale. Demografi ugotavljajo, da ta a, nevzdržna rast a, je posledica priseljevanja. Nič slabega z ustreznim, a, zmernim nadzorovanjem priseljevanjem, ampak a, v Združenem kraljestvu vsakih pet let se prebivalstvo poveča za neto en milijon prebivalcev. Torej, Velika Britanija nima ustrezne politike za to, zato nima ustrezne kohezijske politike in eh, zato bi morala ponovno imeti v, eh, pod svojim nadzorom eh, svoje meje in torej tudi priseljevanje. Gospod Mikolašek, izvolite. Da, m, mm, Evropska spoločnosť čelí mnohým demografickým. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska družba se eh, sooča s demografskimi spremembami in izzivi, ki eh, se bodo okrepili v naslednjih desetletjih. Podaljšanje pričakovanega trajanja življenja je dejstvo, ampak rodnost eh, upada, zato bo potrebno revitirati naše politike, predvsem, predvsem kar zadeva zdravstveno varnost, upokojitvene sisteme, in socialno solidarnost. Sem presenečen, da um, nismo sposobni ustrezno podpreti eh, družin, ki imajo očeta in mater, eh, zato da pač imajo ustrezno število otrok v primerjavi z drugimi državami. Imamo velike izzive v tej regiji, ampak tudi velike priložnosti so pred nami, zato moramo izkoristiti razpravo o demografskih spremembah tudi na lokalni in regionalni ravni, kajti moramo uporabiti sredstva, kohezijske politike tudi v skladu z temi kazalniki. Hvala lepa. Kunajte. Pod Kunajte. Gospa Kunajte. Dokoj prenešej vestval v. Hvala lepa, predsedujoči, ne se zahvalim poročevalki za dobro delo in ne se zahvalim tudi poročevalcem v senci, jaz sem tudi sodelovala. In prebivalstvo eh, se stara v Evropi, komisija ugotavlja pomen demografskih sprememb, eh, to so seveda eh, hkrati grožnje, ampak tudi veliki izziv in priložnosti. Države članice načrtujejo, da bodo porabili 8,5 eh, odstotkov strukturnih skladov za te namene. Torej, strukturni skladi so prvi instrument eh, za obvladovanje demografskih sprememb. Potrebujemo več prožnosti, moramo vključiti lokalne skupnosti pri odločanju o kohezijskih politikah. To je celostno vprašanje, potrebujemo več uravnoteženosti, ko govorimo o družinskih vprašanjih, o mladih. Moramo uh, imeti preventivne ukrepe na razpolago in jih je treba uresničevati učinkovito. Predvsem uh, moramo razmisliti o ustreznem sistemu upokojevanja v tem trenutku, ko pač prihaja do sprememb v demografskih težnjah. Hvala lepa. Gozna politika Evropske unije. Hvala lepa. Eh, z ozirom na sedanje in prihodnje razmere moram povedati da se moramo ozirati tudi po ugotovitvah eh, tega poročila. Torej prihaja do starene prebivalstva, rodnost upada, prihaja torej do demografskih sprevim, nedvomno zato potrebujemo pobude v posameznih državah članicah, ampak tudi usklajevanje. Regionalna politika je ključnega pomena za obravnjavanje demografskih sprevim, zato podpiramo podpiramo reformo strukturnih politik in potrebujemo eh, tudi pomoč za nas starejše občane. Potrebno je tudi upoštevati vse generacije, tako otroke kot mlade, kot eh, seveda tudi aktivno prebivalstvo in starejše ljudi. Moramo posvetiti pozornost šipkejšim slojem, torej otrokom, brezposelnim, ženskam, eh, revnim, migracijam, migrantom in starejšim ljudem. Eh, vse to mora biti vsebovano v naših politikah na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Čekilski. Zmijan demografičnih to problem vjelu kraju i regionov. Hvala. Demografski problemi so problemi, ki zadevajo mnoge države in mnoge regije. Imamo nizko stopno rojstvo v Evropi. Eh, po drugi strani pa imamo zelo veliko migracije. Zlasti mladi ljudje gredo iz podeželja v velike metropole. Poročevalka je mnenja, eh, da strukturna politika ni dorasla eh, velikim izzivom na tem področju. Našteva šest prioritet. Želim se osredotočiti na tri. Strukturni skladi morajo biti bolje prilagojeni izzivom, ki so povezani z demografskimi spremembami. Eh, razdelitev strukturnega sklada mora upoštevati eh, vidik razvoja demografije. Poleg tega poročevalka pravi, da obstajajo izzivi tako za mesta eh, kot tudi za podeželske regije. Seveda moramo poskrbeti za to, da ne bi prišlo do bega prebivalstva s podeželja in e, mesta morajo postati privlačna. Potrebujemo otrokom prijazno infrastrukturo, družinam prijazno infrastrukturo, e, potrebujemo boljši primestni promet, naprimer, in zelo pomemben dejavnik je povečanje Eh, deleža žensk, ki bodo zaposlene, vendar za to potrebujemo ustrezno strukturno podporo. Hvala, komisar Dali. Hvala, predsedujoči, poslanke in poslanci. Eh, zahvaljujem se vam, gospa Vestva, za poročilo. To je prispevek, eh, pomemben prispevek za Evropsko komisijo. Tako kot se ugotavlja v poročilju, obstajajo velike razlike v demografskih trendih v Evropi, v različnih regijah. Torej, en sam pristop ne bo deloval. Kohezijska politika že podpira demografske spremembe z ukrepi, kot so eh, politike za aktivno zaposlovanje, za spodbujanje podjetništva, za inovacije, za uh, vzpostavljanje novih vrtcev in jasli, kot tudi za socialno vključevanje manjšin in priseljencev. Tak pristop eh, dejansko mora vključevati celostno strategijo. Moramo imeti paket za obdobje 2013-2020, eh, to je bilo sprejeto oktobra tega leta in vključuje vrsto različnih naložb za eh, soočanje z demografskimi spremembami. Komisija je sprejela sprejela vrsto ukrepov za tri različne sklade, ki so vključeni. Evropski sklad za, za regionalni razvoj, Evropski razvojni eh, sklad in Evropski kohezijski sklad. Torej, Eh, dejansko moramo eh, spodbuditi trajnostni razvoj in integrirani pristop in sicer z dodatno prožnostjo in z dodatnimi priložnostmi za to, da s financiranjem bomo spodbudili ustrezno demografsko rast. Eh, aktivno staranje je ključnega pomena za evropsko družbo, zato da bomo oko z demografskim trendom, moramo zagotoviti starejšim slojem prebivalstva ustrezno zdravje in moramo prispevati tudi k ustreznosti ustreznemu dostopu do zdravstvenih storitev. Komisija pripravlja strategijo skupen okvir, ki naj torej upošteva te tri sklade in tudi hkrati tudi Evropski kmetijski sklad za podeželjski razvoj. In sicer zato, da prevedemo cilje strategije 2020 v ključne ukrepe, ki jih bomo podprli z različnih skladov da, in sicer ob upoštevanju multidimenzionalnega pristopa, zato da ugotovimo tudi, kako kako na najboljši način uskladimo te tri sklade. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, to je bilo poročilo gospe Westfall, o katerem bomo glasovali jutri ob 12. uri. Zdaj prehajamo k zadnji točki na dnevnem redu za danes in sicer poročilo Simon o pravilih o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena.